Good afternoon. And um, as announced this morning, uh, we're going to start with item 60. Dobro jutro. Kot smo napovedali, zjutraj bomo začeli sa točko 16, na to sa 15, 17 in potem 14. Torej, začeli bomo za upravljanjem in partnerstvom na enotnem trgu. Poročevalec v zvezi s to temo je Jürgen Kreutzmann. Besedo predajam torej eh, Jürgenu Kreutzmannu, ki nas bo upeljal v to temo. Ehm, govoril bom nemško. Zahvaljujem se kolegicam in kolegom za predloge sprej, eh, premem, ki sem jih eh, prejel in uh, ti bodo gotovo pripomogli k temu, da bo to mnenje še boljše. Naj omenim moje predloge sprememb. V številki 13 pa udarim vlogo Eurocneca za prost pretok eh, delavcev v Evropski uniji in sicer v lasnem odstavku omrežij je možen dostop do informacij v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi v drugih državah članicah. Žal pa je ta mreža predvsej nepoznana med evropskimi državljani. Zato bi bilo dobro, da bi ta odbor pozval države članice naj eh, dvignejo svojo udeležbo v tem omrežju. Potem se ukvarjam, potem eh, pozdravljam eh, napoved Evropske komisije, da bo ustanovila centralni organ za državljanke in državljane, ki, imajo, ki želijo informacij v zvezi z zaposlitvenimi možnostmi. Pomembno je, da tukaj državljani dobijo vse informacije o sistemih. Tukaj um, imamo tudi referenco na pravice državljanov. Dejstvo pa je, da je potrebno centra, to centralno točko um, uh, predstaviti javnosti. Včeraj sem bil na seminarju eh, Eurobiznisa in eh, ta, iz tega je izhajalo, da potrebujemo sogovornike v državah članicah in pa da pravzaprav oni niso dober uh, sogovornik, kaj ti uh, ali ljudje ne znajo dobro jezikov, poznajo naprimer samo uh, nekaj angliščine. Uh, Poznavanje jezikov pa je pomembno, če želimo doseči ljudi v državah članicah. Zaradi tega je treba te centralne točke predstaviti ljudem. Ta sistem mora najprej steči in to bo potem zelo pomembno. V odstavku 5 sem dodal, da so številne stvari iz tega področja v pristojnosti držav članic in zato je treba države članice vključiti v evropske postavke. Tukaj pa, mo, postopke, tukaj pa mora Evropska komisija a, pozvati države, da postanejo bolj dejavne. Mislim, da smo v večini točk našli dobre kompromise, veselim pa se tudi uh, slišati mnenje poročevalcev v senci iz drugih uh, političnih skupin. Hvala. Želi še kdo vključiti eh, v to razpravo? o tej točki, ne, potem pojdimo kar naprej. A ja, se opravičujem. So, thank you very much for your... Najlepše uh, hvala za to opravljeno delo. Šest amandmajev se mi zdi tukaj najpomembnejši, pravzaprav med njimi številka 16. Vprašanje sive ekonomije ni ustrezno obravnavano v tem besedilu in zato uh, sprašujem, ali je med nami predstavnik komisije. Imko namreč ni predlagal oceno vpliva na inštrument eh, kom, skupnosti, kot je to zahteval Evropski parlament leta 2009. In ravno tako bi še dodala, da podizvajanje zahteva jasna pravila, kajti to uh, je vedno bolj čezmejno. Tako naprimer na finskem, odkudar sama prihajam, trenutno gradimo jedrsko elektrarno, kjer uh, delavci iz več deset držav prihajajo, uh, iz več deset držav Evropske unije. Uh, Eh, imamo podjetja iz Cipra, ki pošiljajo polske gradbene delovske na Finsko. In pravzaprav ni popolnoma jasno, kdo je tukaj odgovoren, še zlasti, eh, ko gre za dolgo in eh, komplicirano verigo podizvajalcev. In mislim, da je ta problematika tukaj relevantna. To sem želela izpostaviti. Potem pa imamo predlog spremembe 17, eh, alternativno reševanje sporov. To je bolj znano na področ, področju zaščite potrošnikov, ampak dobra zamisel je, da bi alternativno reševanje sporov vključili tudi v odnose med delodajalci in delavci, da bi se izognili eh, dolgim eh, postopkom na sodišču. Ali je kdo na, iz komisije, ki bi se želel oglasiti ali odgovoriti na to vprašanje? Ja, najlepše hvala, izvolite. Uh, yes, uh, Sem iz DG-ja za notranji trg Evropska komisija. Eh, vaše vprašanje, ki se nanaša na revidiranje eh, eh, člena 1 tu bi eh, morala preveriti eh, s svojim kolegom in eh, potem bom odgovor posredovala v zvezi s tem specifičnim vidikom, ki ga zaenkrat v tem aktu oziroma zakonu ni. Prav? Gospod Kreuzman. Ne bom tega komentiral, bomo pregledali in eh, da ugotovimo, eh, zakaj gre. Ko prihaja do problemov s konkurenco, eh, to je bil naprimer najboljši primer, ki ste ga navedli, naprimer na polskem eh, ko so prihajali Kitajci in tam delali in sicer za nižje plače, za nižje prihodke. To pa ni bilo dobro za konkurenco in je to vplivalo na konkurenco. In, eh, v, torej vaš eh, predlog spremembe pa gre v isti smeri, ni problema. Hvala lepa. Sprejemalo se bo to 14. Eh, februarja in eh, nadalje tudi na plenarnem zasedanju 2. marca. Uh, Gremo na točko 17, kaj ti poročevalca za točko 15 zaenkrat ni tu. To bo eh, gospa Jakonsari v zvezi z enotnim trgom za evropejce. Hvala lepa. Uh, Zahvaljujem se vsem kolegom, ki so uh, bili izkazali veliko interesa za moje mnenje. 18 predlogov sprememb je bilo vloženih in eh, to prav gotovo predstavlja pomembno dodano vrednost. Mislim, da imamo vsi bolj ali manj enak cilj da imamo enotna pravila in delujoči trg za državljane, za evropejce. Kajti namen tega svežnja je, da se pravzaprav postavi, umesti državljane v samo osrčje enotnega trga. To je glavni cilj. Zato mislim, da moramo resnično o tem razmisliti, kdo so ti državljani. To so lahko otroci, študentje, upokojenci, delavci in tako dalje. In če tudi lahko imamo različne pristope ali mnenja, eh, kot eh, odražajo vaši predlogi sprememb, ki ste jih uložili, pa kljub temu lahko vidimo, da smo si enotni glede skupnega cilja. Seveda, kot eh, veste, sedaj ni časa, da bi podrobno obravnavali vsak predlog spremembe, zato se bom tu osredotočila na glavne točke. Kot sem že popreje povedala, tu je del, ki se nanaša na storitve. Eh, storitve, ki so splošnega gospodarskega v splošnem gospodarskem interesu in to je zelo pomembno za naše državljane, kot je voda, elektrika, prevozi in podobno. In eh, potem drugi predlog spremembe eh, gospoda Krojcmana in gospoda Baltažarja, kot tudi predlog spremembe tri gospe Beres. Prepričana sem, da bomo našli rešitev za dikcijo tega predloga spremembe in tudi celotna struktura si zasluži poseben odstavek, ki bi vključeval tudi predlog spremembe 33. Potem glede eh, storitev. Eh, tu, predlogi, tu je predlog 17, tu se tudi strinjam z gospodom, gospodom Krojcmanom in gospodim, gospodom Baltažarjem. Eh, to je nekaj, kar odraža splošni interes kot evropski zakonodajalci pa moramo biti čim bolj natančni, sicer eh, bo to lahko pripeljalo do postopkov pred sodiščem in vsi se strinjamo, da to ni nekaj, kar želimo. Potem smo že govorili o socialni klauzuli, potem eh, tudi eh, o pošiljanju napotitvah delavcev in V mojem četrtem odstavku in mojem predlogu spremembe 27 sem želela še dodatno razjasniti to načelo in omeniti zlasti pravico do eh, stavke in pa tudi socialne pravice. Moja zamisel je bila, da tu e, vključimo zavezujočo e, socialno klauzulo v zakonodajo in e, pravzaprav se v bistvu vsi kolegi na en ali drug način s tem strinjajo. To je 24. predlog spremembe od poročevalcev v Senci, Alde in EPP, ki podpirajo deveti člen. To je, to je pravzaprav po devetem členu Lizbonske pogodbe, ta socialna klauzula in spra, eh, sprašujem se, če ne bi morda lahko dosegli kompromisa glede tega. Potem še ena ideja, mogoče ni tako nova, vendar lepa je zelo aktualna in sicer ideja, ki se nanaša na socialno zbornico Evropskega sodišča, Eh, eh, in sicer, če pomislimo eh, na najrazličnejše postopke, ki so bili vodeni pred tem sodiščem v preteklem letu, bi nam taka zadeva prav gotovo pomagala, da se izognemo vsem tem sodnim postopkom. Minister za delo finski minister za delo, ko smo ustvarjali oziroma oblikovali to direktivo za napotitev delavcev. Naš namen ni bil, da ta direktiva pravzaprav deluje oziroma povzroča take učinke, kot jih sedaj. E, in otod e, predlogi sprememb, ki govorijo o tem, da smo si vsi edini glede tega, da je potrebno spremeniti status, status sedanjih sedanjih uredb oziroma sedanje ureditve. In tu so zapisane potrebe, so tisti, ki želijo novo, nekateri mislijo, da je to dovolj, kar je zapisano, drugi mislijo, da ni dovolj, potrebno bo najti kompromis. Potem je tu 54. predlog spremembe, Krojcman Baltažar, ki je zelo dober in prepričana sem, da bomo lahko prišli do kompromisa. Socialni partnerji morajo igrati ključno ulogo pri tem, eh, glede na to, da eh, to vpliva tudi na druge. In pa še eh, to, mislim, da se. Mislim, da se lahko tu strinjamo glede Eh, poklicnih eh, znanj, eh, ki naj bodo predmet ene same, ene, ene same poklicne kartice, tako imenovane kartice, ki naj bi bila dovolj, po mojem mišljenju, tako za delodajalce kot za zaposlene in prepričana sem, da bo tako tudi to postalo pomembnejše oziroma bo ta vloga večja na notranjem trgu, to bo prav gotovo instrument, ki bo k temu pripomogel. In vesela sem, da eh, komisija končno preučuje eh, to vprašanje te kartice. Hvala lepa. V bližnji eh, prihodnosti bom predlagala sestanek eh, poročevalcev v senci, gospoda Baltažarja in gospoda Krojcmana. Pripričana sem, da bomo prišli do potem skupne formulacije in skupnega eh, predloga. Želi kdo besedo v zvezi s tem ali pa morda kdo iz komisije? Ne? Najlepša hvala. Um, Datum je 14. februar. v ponedeljek. Prehajamo na naslednjo točko in sicer 15. točko enotni trg za podjetja in raz. Gospod Baltazare ima besede, besedo. Hvala, gospa predsednica. Zadovoljen sem z 76 predlogi sprememb, ki so bili vloženi na osnutek eh, poročila in večinoma to besedilo izboljšujejo ter so v smislu osnovnih ciljev poročila izboljšati eh, malim in srednjim podjetjem dostop do notranjega trga, zmanjšati administrativna bremere, olajšati eh, malim in srednjim podjetjem dostop do trga kapitala, eh, omogočiti socialni razvoj in uh, upoštevati načelo najprej razmišljaj v malem v skladu z splošno evropsko strategijo. Glede na te osnovne cilje se za kolegico Turonen strinjam, da je treba vključiti um, socialno usmerjena podjetja prvi in drugi amadma. Ravno tako podpiram potrebo po um, trajnostnem razvoju um, enotnega trga za to, da se ustvarja delovna mesta 6, uh, 14 in 18, to so ti amadmaji, ki o tem govorijo. In Strinjam se, da je treba izboljšati konkurenčnost in produktivnost notranjega trga, kot to izpostavlja kolega Kabrok v štirem amadmaju. Pravzaprav bi to lahko vključili v nek uh, kompromisni amadma. Uh, eh, podpiram amadmaje k tretjemu odstavku, kar se tiče zmanjševanja administrativnih bremen in uh, olajšanja dostopa malih in srednjih podjetij do. Uh, sre, finančnih sredstev. To so predlagali kolegi Krocman, Kraftin in kolegica Beres. Mislim, da se večina eh, mnen za, na, nanaša na peto, peti odstavek in sicer socialne standarde, ki jih je eh, treba vključiti eh, v eh, trgovinske sporozive med Evropsko unijo in tretjimi državami. 28. amandma Krojcman, 29. Ronculi in poročevalec 31 Kristensen in 32 Jakonsari. To so zadevni amadmaji. Treba je najti ustrezni, ustrezno ravnotežje in v tem smislu se mi zdi 34. amadma, ki ga je predložil Pakis, predstavlja dobro osnovo za kompromis zaradi tega, ker eksplicitno govori o, o socialni odgovornosti evropskih eh, držav pri eh, mednarodnih trgovinskih pogajanjih. Eh, kolega Reiner je omenil potrebo po transparentnosti 40. amadma, zato da se zaščitijo interesi upnikov pri reviziji o računovodskih pravilih. In naj še poudarim, da bi pri eh, teh eh, revizijah želeli zmanjšati obveznosti finančnega eh, poročanja in zmanjšati upravne obremenitve. In zaradi tega mislim, da revizija ne more pripeljati do deregulacije, ki ne bo ustrezna, kot govori 38. amadma kolege Dorunen. in da to ne bo pripeljalo do posledic, katerih se nekateri bojijo. V 38. amadmaju je to opredeljeno. Podpiram kolegico Jakom Šari, ki eh, pozdravlja predlog komisije, da se pripravi direktivo, ki je splošna za obdavčitev davkov, 34. amadmaju ko gre za eh, srednja mala podjetja in javna podjetja ter zmanjšanje eh, fiskalnih obremenitev v nacionalnem okvirju. Ravno tako se strinjam za kolegico Beres, 55. amadma, glede 16. Eh, predloga o Single Market Act, ki predvideva modernizacijo skupnostnih pravil pri javnih naročilih. Mislim, da je ta amadma lahko osnova za nek kompromisni amadma, kajti dotika se temeljnih eh, tem našega poročila, to pa je izboljšati dostop do javnih sredstev za mala in srednja podjetja. Kot že povedano, je nujno pripraviti kompromisne amadmaje pri posameznih odstavkih. Hvala. Uh, Hvala lepa. Želi kdo besedo v zvezi s tem? Gospa Jakosari. To je zelo eh, pomembno in 47. Eh, to dopolnilo, ki se nanaša na davčne oaze tu smo se borili, se borili proti temu in želeli bi si, da se komisija bolj v to vključi, kajti gre tudi za izogibanje eh, davkom, potem eh, nezakonitem eh, kapitalu, kar lahko najdemo v poročilu za leto 2010, ki govori o spodbujanju dobrega upravljanja in podobno. In zanimalo bi me, ali bi mi lahko kdo odgovoril glede tega problema davčnih oas. Kaj ti to je prav gotovo nekaj, kar ne prispeva k kredibilnosti v očeh državljanov. Rada bi tudi vprašala, če bi bilo možno Eh, še enkrat zatrditi, kot sem predlagala v 48. predlogu eh, spremembe glede te posebnega transakcijskega eh, davka za, transak za transakcije iz lanskega leta. Prepričana sem, da če bi želeli priti do razrešitve, bi bilo potrebno to ponoviti sem in tja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Jakonsari. Še kdo, prosim, želi besedo? Gospod Krojcman. Hvala lepa. Kar se tiče davkov, dovolite v zvezi s tem dve besedi. Kar potrebujemo je eh, skupno podlago za odmero davka. To bi nam že zelo pomagalo naprej in tega nimamo ampak davčne konkurence ne bi smeli izključiti. Lahko bi vzeli minimalno stopno pri uh, davko na promet, kajti sicer nima smisla, da naprimer pomagamo na Irskem, da pomagamo Ircem in da imamo tam uh, davčno sto, uh, stopno desetih odstotkov. Potem se je razbohotila kriza v irskih eh, bankah, kjer smo imeli nizke davčne stopne in to je privlačilo stranke. Ne smemo pa uvesti enotnih davkov. Lahko rečemo, da pričakujemo nek minimum, tudi košček solidarnosti, potem pa ostalo prepustimo državam. Naj povdarim, da imamo zelo različne strukture v davčnih sistemih. Imamo države, ki imajo visoke uh, davke uh, na zemljo, uh, eh, drugot pa so ti zelo nizki. Imamo socialne sisteme, ki se financirajo iz davkov, poznamo pa tudi druge, kot naprimer v Nemčiji, kjer to financiramo z uh, prispevki. Zaradi tega ne bomo nikoli ustanovili Združenih držav Evrope kajti strukture so preveč različne. Konkurenca, to pozdravljam, ampak to mora biti pravična konkurenca, konec koncev. In zato se zauzemam za to, da ustvarimo enotno podlago za odmero davka. O drugih stvarih pa moramo govoriti kasneje. Dovolite še nekaj pripomb v zvezi z poročilom Baltazar, oziroma za mnenjem Baltazar. 28. točki smo zahtevali socialne standarde v trgovinskih sporazumih Evropske unije s tretjimi državami. Da bi pa zahtevali socialne standarde v vseh sporazumih, to je gotovo dobro mišljeno, ampak to ni možno izvesti tam, ker se to da uvesti dobro, ampak da bi pa to posplošili, to mislim, da ni mogoče, kajti v določenih primerjih to ni izvedljivo in tudi sem proti temu, da bi zaradi tega celoten sporazum, trgovinski sporazum odpadel oziroma spor letel zaradi ene same te točke. V naslednjem predlogu spremembe smo uh, omenili zaščito avtorskih pravic. To je zelo pomembno za Evropsko unijo, kajti te pravice moramo zaščititi kajti to je osnovni stebr našega pravnega reda, namreč da tisti, ki nekaj izdelajo, ki eh, izdelajo avtorsko delo, da se lahko zanesajo na to, da bo njihov prispevek v družbi tudi zabeležen in ne da se potem brez kakršnih koli omejitev širi po spletnih straneh, naprimer. Hvala lepa. Hvala lepa. Ali želi kaj povedati komisija v zvezi s tem? Izvolite. Uh, Hvala, gospa predsednica. Želela bi samo povdariti vprašanje uh, v nekaterih socialnih okoljskih uh, klauzulah v v teh sporazumih. In eh, naša politika s tem v zvezi, tu je treba reči, da skuša komisija se pogajati o takih eh, standardih in normah in njihovem vključevanju, vključno s dvostranskimi sporazumi. Vendar pa vsi sporazumi oziroma pogodbe tega ne bi uh, Eh, omogočile, včasih eh, je njihov obseg preozek ali pa so preveč specifične. In strinjam se z gospodom Krojcmanom, ko pravi, da moramo biti prožni, na vsak način pa se strinjam, da to je politika, ki sledi komisija. Hvala lepa. Gospod Baltasare ima sedaj besedo za sklepno besedo. Hvala lepa. Torej, zahvaljujem se za zadnje prispevke. Dva amadmaja je posebej izpostavila kolegica Jakonsari. Gre za davčne oaze. Mislim, da smo si tukaj vsi edini, da to vrstno izogibanje davkom in beg kapitala v države, kjer te uh, finančne uh, sredstva se ne uporabijo, da jih je treba ukiniti. Vendar ne gre za to. Ne, to ni tema tega poročila oziroma mnenja. To ni ustrezno besedilo, kjer bi, lahko, kjer bi lahko pozivali k temu, da, se, da je treba bolj celovito eh, nasprotovati eh, to vrstnemu pojavu to, eh, ta amadma, čeprav je zelo upravičen, je nekako neumesten glede na temo, ki jo obravnava besedilo. Medtem ko 48. amadma, ki eh, zahteva davek na finančne transakcije, eh, Evropski parlament je že bil soočen za tako zahtevo, ampak zelo dobro vemo, da je Evropski parlament zahteval, da se na to temo izvede samo ena študija. Torej, predlog je bil večkrat pro, podan na minis, eh, svetu ministrov in eh, dejansko se čuti eh, popolno nasprotovanje v mnogih državah, da bi se davek na finančne transakcije uvedel in zaradi tega se mi zdi popolnoma nekoristno in nepotrebno, da bi v besedilu še enkrat pozivali k nekemu hipotetičnemu davku, ki se bo na koncu izkazal za popolnoma nesprejemljivega na svetu. In razen tega tudi ne obstaja konsens na svetu glede tega. Seveda se tudi strinjam, da je potrebno finančni um, sistem oziroma fiskalni sistem nekako posplošiti, kar je v nasprotju seveda z idejo, da bi imeli 27 držav enak, enako valuto, pa po, povsem po drugačno uh, fiskalno in pokojninsko politiko oziroma sisteme. To je nekaj, kar bomo zelo težko še naprej v prihodnje prenašali. Zaradi tega mora Evropska unija pripraviti neke skupne osnove za vse te tri sektorje, sicer Eh, se bodo problemi samo še zavlačevali v prihodnje. Nemogoče je, da obstajajo države, kjer je upokojitvena starost 68, v drugih pa 50 eh, let starosti ali pa eh, obstajajo države, kjer je davčna osnova kjer se zahteva, pod kateri se zahteva višji davek 100 tisoč evrov, v drugih državah je pa to popolnoma drugače. In seveda to vpliva na uh, valuto vseh 26 eh, držav. Torej, uh, treba je seveda zaščititi intelektualno lastnino, tako kot je to že določeno z mnogimi direktivami. In v kompromisnem amadmaju, ki ga bom se potrudil pripraviti, bom upošteval to merilo socialnih standardov, v eh, mednarodnih trgovinskih pogajanjih, ki ga to načelo je treba um, ustrezno zagovarjati z potrebno trdnostjo, ampak tudi potrebno fleksibilnostjo uh, glede na značilnosti posameznih držav članic, ki jih moramo upoštevati. Seveda, eh, stališče Evropske unije, komisije in Evropskega parlamenta so tukaj zelo jasni glede eh, socialnih standardov, vendar pa je fleksibilnost potrebna za to, da istočasno eh, pride do transakcij, ki so koristne za našo unijo. Hvala. Hvala lepa. To bo sprejeto na izrednem sestanku odbora v Strasburgu 14. Eh, februarja. Sprejetje pa na plenarnem zasedanju 2. marca. Sedaj gremo nazaj na 14. točko. Samo da poiščem. Is the uh, external dimension of social policy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 tu predstavljam poročilo, ki je zelo kritično, saj v, na več mestih poročila govorim o tem, da eh, se Evropska unija pogosto vede nedosledno in tudi precej dvolično. Želili, želeli bi predstavljati model za države, vendar se je potrebno potem tako tudi obnašati. Če želimo eh, imeti države, s katerimi imamo trgovinske stike in se eh, dostojno obnašati in če to pričakujemo od njih, se moramo tako vesti tudi sami. Zato predvidevam, da bo moje poročilo eh, sprožilo vročo razpravo. Želim pa tudi še enkrat ponovi, ponoviti, da moramo delovati tako, kot pridigamo. V zadnjem času pravzaprav je nekaj običajnega za Evropsko unijo, da uporablja mehka sredstva bolj kot trde ukrepe. In v primeru Tunizije lahko ugotovimo, kam to vodi. Imamo s to državo eh, prosto trgovinski sporazum in v bistvu bi morala ta država spoštovati enake standarde kot mi. Vemo pa, kako so se stvari razvijali, razvijale v Tuniziji, da tu niti ne omenjam Egipta v parlamentu tudi neprestano eh, slišim eh, za pomembnost socialnega dialoga, dostojnega, poštenega dela. Sprejemajo se obsežni dokumenti, ki pa se jih potem takoj pozabi. Devet let sem bil član upravnega odbora mednarodne organizacije dela in vem, kakšen, kako se je zmanjševal vpliv te organizacije. Mednarodne organizacije dela eh, pa tudi, kako se eh, je eh, spremenil položaj delodajalcev in delavcev v tem okviru. In potem tudi, naprimer, osnutek dokumenta, ki je bil celo v nasprotju s to politiko. Potem, če pogledamo strategijo 2020, tu je omenjen socialni vidik, so, omenjena je socialna razsežnost, v bistvu pa se veliko bolj osredotoča na konkurenco. Evropska unija pa ne more konkurirati za kakršnokoli ceno primer nordijskih držav, ki so vse zelo konkurenčne, medtem ko se tam tudi spoštujejo socialni dialog, de, pravice delavcev. To je prav gotovo primer oziroma zgled, ki bi mu bilo potrebno slediti. Ampak htjel bi reči, da se nijak ne tešim na veliki. Menim, da se bodo verjetno kolegi glede tega še eh, tudi sami oglasili. Ne pričakujem velikega števila predlogov sprememb ali bolje rečeno, tega ne bi bil preveč vesel, kajti če jih je preveč, potem se na ta način poročilo razvodeni in od originala zelo malo ostane, zlasti od glavnega namena poročila. Eh, naj povem sedaj nekaj besed v zvezi z družbeno odgovornostjo podjetij. Gre za koncept, ki je bil oblikovan zato, ker moramo utemeljiti dejstvo, da v globaliziranem gospodarstvu in v globaliziranem svetu ni več povezave oziroma navezave na eh, lokalno, na kraj, kjer se nahaja določeno podjetje. In E, pogosto se tudi dogaja, da naprimer se določene dejavnosti seli v druge kraje in se jih relocira. Morali bi se zauzemati za evropske standarde na področju družbene odgovornosti podjetij. Kot bivši sindikalist obžalujem, da se sindikate spodkopuje da se eh, njihov vpliv slabi, ne glede na to, da pogosto uporabljamo eh, naprimer slogane, kot so eh, socialna kohezija in tako dalje. Tu v tem poročilu govorim tudi o praksah, naprimer za agencijske delavce, zlasti tisto, kar velja za agencijske delavce. In eh, tu je Lizbonska pogodba, ki pa Eh, glavni slogan je bil eh, več, boljša delovna mesta, pa se dogaja ravno obratno. To je tisto, kar je izkušnja dan danes evropskih državljanov. Eh, pri naših pogoje, po, pogajanjih s Kolumbijo, Južno Korejo ali drugimi državami se je potrebno zavedati, kadar oni gledajo na nas in na naš razvoj in se čudijo nad našimi zahtevami, pogosto opozarjajo obliko štiri. To najdemo eh, v sporazumu v okviru STO. Pred več kot desetimi leti, ko smo se pogajali za pravila za svetovno trgovinsko organizacijo, smo eh, v Sjetlu, v Singapuru, mi kot sindikalisti skušali se zauzemati za načelo eh, konvencij, ki bi bile zelo strogih konvencij, ki bi bile del pravil oziroma standardov eh, svetovne trgovinske organizacije. Vsi, vemo, eh, vsi pa vemo, kako to poteka, pravzaprav spoštovanje teh eh, pravil. Upam, da vas večina v tem odboru da se lahko strinjate z mojim pristopom k temu osnutku poročila. Zahvaljujem pa se tudi vsem svojim sodelavcem. Hvala lepa. Hvala. Najprej bo dobil, dobila besedo gospa Servan. Uh, uh, Dobr dan, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, zelo sem vesela, da lahko prispevam k vaši razpravi. Zelo ponižno bi rada povedala, kako pomembno je to poročilo za ustanovo za usposabljanje Evropske unije. Kajti naše delo se upravlja v glavnem zune Evropske unije sa partnerskimi državami Evropske unije. Zunanja razsežnost nam bo dala politično podporo za vse naše delo kako lahko mi prispevamo k vaši razpravi in kako vam lahko pomagamo z informacijami. Na razpolago vam lahko damo informacije. Zelo kratko bom povedala, kaj delamo na področju socialne politike in s kom sodelujemo in zelo smo pripravljeni tudi prisli, prisluhniti vam, kar bi lahko storili drugače, zato da bi povdarili izvajanje a, dokumentov, ki jih boste sprejeli oziroma ki so sprejeti. O naših državah 27 od 30 Eh, torej 70 od 30 držav, s katerimi delujemo, so to države z nizkimi dohodki. Tukaj gre za blaženje, eh, za militev revščine in to je ključnega pomena. Zato, da bi to dosegli in pa prav tako, kot je G8 pred kratkim omenil, da je to zabeleženo tudi v njihovi strategiji, lahko razpoložimo, znižamo eh, revščino na svetu, tako da podpremo sposobnosti in spretnosti, ki jih državljanstvo lahko doseže. Zelo pozdravljamo evropski socialni model in prednost ima poklicno usposabljanje in pa izobraževanje na splošno za razvoj sposobnosti, kajti v vseh teh državah z nizkimi dohodki predlagamo, da ljudje pridobijo sposobnosti, ampak ne šele potem, ko pridobijo formalno znanje, kajti večina ljudi nima dovolj denarja, da bi lahko ostala v izobraževalnem sistemu do konca eh, sekundarnega izobraževanja. Zato tukaj sodelujemo, eh, ustvarjamo sodelovanje med usposabljanjem in pa med podjetji in to je bistvenega pomena za te države. Podpreti je treba te države, ampak to ne pomeni samo dobro kakovost poklicnega usposabljanja. Ne glede na to, ali imamo tukaj v mislih mlade ali odrasle, ne glede na to, ali mislimo tukaj začetno ali nadaljevalno usposabljanje, ampak mora biti to relevantno eh, usposabljanje v posamezni državi. Torej, gre za ustvarjanje sposobnosti, ki so pomembne za tisto državo, zato da bi zmanjšali revščino v tisti državi. Torej, gre za znanje. Najpomembnejše je to, da znižamo brezposobnost mladih, ki raste v teh državah, zlasti v zadnjih letih po krizi, in pa pomembno je zagotoviti dostop do uh, usposabljanja in zaposlovanja uh, skupin, ki so bolj. Uh, ki, ki, ki so prekrajšane. Naj povdarim sodelovanje, ki mora vladati med različnimi svetovi, na eni strani zaposlovanje in pa usposabljanje ter podjetja. Nanašam se na šolanje in pa na usposabljanje tudi v podjetjih. Torej, pomemben je prenos od šol do dela in ravno ta prenos, ta most je treba povdariti. Tako kot tudi eh, evropski socialni model povdarja ravno to. Poročilo omenja tudi trgovino in dejansko Evropska unija trgovinsko sodeluje tudi z državami, s katerimi sodelujemo mi. Če si pogledamo zadnje številke iz Svetovne trgovinske organizacije, ugotavljamo, da je prišlo do a, eh, prehoda oziroma do sprememb pri trgovini kajti večina držav v proizvodnem sektorju prihaja iz držav v razvoju. In to zahteva tudi prilagoditev eh, znanja v teh zadevnih državah, kar se tiče trgovine, ki jo eh, imajo. In Evropa bi si morala prizadevati za to, da se ohranja to trgovanje, ne glede na to, za kar gre. Družbena odgovornost podjetij je zelo pomemben koncept Kajti pomembno je, da več eh, nacionalne družbe iz Evrope, ki delajo v naših državah oziroma v naših zadevnih državah, to zagotavljajo. Družbena odgovornost podjetij, to nekateri menijo, da je luksuzni pristop, ko zagotavljajo socialno kohezijo zelo povdarjamo referenco na družbeno odgovornost podjetij v tem eh, poročilu. Pomembno je tudi to, da je razvijanje znanja del tega koncepta v zadevnih državah. Mislimo, da je to izredno pomembno, zelo relevantno za naše dnevno delo s temi državami. Tukaj se nanašamo tudi na uh, akterje v državah, ki uh, se morajo ukvarjati s temi izzivi. Za nekatere ni to nič novega. Vsekakor pa je treba zagotoviti kakovo socialnih in delovnih standardov, kajti to je ključno za to, da izgradimo zmogljivosti v teh državah. Zelo pomembno je, da obravnavamo tako vladne inštitucije, eh, ampak tudi eh, socialne partnerske inštitucije. Zaposlovalci in pa predstavniki, torej predstavniki, in pa predstavniki sindikatov in pa predstavniki eh, socialne družbe potrebujejo podporo za izgradnjo zmogljivosti, zato da bi postali zanesljivi socialni partneri na splošno. Lahko si pogledate naše programe, nekatere dejavnosti že načrtujemo za leto 2011 in naprej. Toda mislimo, da so vsi ti elementi izjemnega pomena in moramo z njimi tudi nadaljevati. Naj omenim še nekaj, kar bo morda v pomoč. Nekaj v zvezi z migracijo, zlasti, če si pogledamo južne sosede. Evropske unije, tam eh, vladajo veliki nemiri in eh, ljudje se izseljujejo v Evropo. Zato bi bilo smiselno, da delamo v državah izvora na tem, da bi morala krožna migracija omogočati to, da se eh, izseljenci vrnajo v države izvora in da se v teh državah potem priznavajo njihove izkušnje in da tam tudi dobijo boljše priložnosti za to, da, sprožijo, da ustanovljajo podjetja. To je tudi skladno z razpravo, ki sedaj poteka v, v okviru G20 po Seulu. Tukaj imamo delovno skupino, ki dela, o, eh, ki dela na znanju in spretnostih Tukaj so predstavniki UNESCO, Svetovne banke, eh, Mednarodne organizacije dela in pa OECD-a. Vsi ti sedaj delajo na tem, kako bi meri, merili znanje iz držav z, nižki, z nizkimi prihodki. Iščejo pa tudi strategije, ki bi omogočile v sodelovanju z državami, z omenjenimi državami, um, znižati oziroma odpraviti pomankanje znanja. Čas je, da se v Evropi lotimo tega in uh, čas je, da jim uh, da damo izkušnje, ki smo jih zbrali na naši celini, tudi na razpolago drugim. In predstaviti moramo evropski socialni model. Hvala lepa. And, um, next, uh... Naslednji. Je gospod, gospod Morales iz komisije? Ne, ga ni tukaj, dobro se upravičujem. Potem pa gospod Serkes. Muchas gracias, señora presidenta. Quisiera expresar en primer lugar. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot prvo bi rad pozdravil delo, ki ga je opravil gospod Falber. Gre za impozantno dokumentacijo in obseg. In to je že samo po sebi pomemben vidik, pa tudi kompliciran. Tako kot je rekel gospod Falber, je to eden ključnih dokumentov, ki bodo vplivali na prihodnost Evrope. Vidimo, kakšni so vplivi globalizacije po sočasa so prisotni. Naš način življenja v državah članicah, ki je bil nespremenjen nekaj, nekaj sto let. Enostavno smo mislili, da se bo to preneslo v druge države Evropske unije v obliki projektov, vrednot in da se bo vse skupaj lepo nadaljevalo naprej. Vendar pa smo v zadnjih nekaj letih bili priča pravi revoluciji, ki pravzaprav povzroča nove oblike potrošništva in nove oblike življenja, življenskih slogov po celem svetu. In pri, tukaj, in pri tem je evropskost postala osnovno vprašanje. Pomembno je, da eh, se Podjetja in inštitucije odzovejo na izzive prihodnosti in na pravi način se moramo potruditi, da akterji po celem svetu se vključijo v naše napore za oblikovanje pravih vrednot, pravega načina sodelovanja. Sicer bomo priča podobni situaciji v Evropi, kot že obstaja v drugih državah po svetu. Govorim o nepravičnosti, neenakosti in revščini. To je glavni izziv. Mi moramo drugim delom sveta posredovati naše dobre prakse, eh, moramo biti zgled za dober življenski slog in vrednote, eh, sicer bomo naredili korak nazaj in ne bomo se ustrezno vključili v svoboden globaliziran trg. Zanimivo bo, kakšni bodo odzivi. Naj samo rečem gospodu Falbru, da se z njim strinjam, da je situacija nujna, da smo soočeni z resničnimi problemi, da o tem na dolgo in široko govorimo in le prevalo ukrepamo. Situacija je bistveno slabša, kot si sploh predstavljamo. Enostavno smo na dnu globokega brezna. V vašem razmišljanju opažam nekaj pesimizma, ampak naj povdarim, da ni še vse izgubljeno. Um, socialne nevladne organizacije po e, Evropi pa tudi Evropski parlament lahko še veliko povedo. In ta pesimistični pristop je nekaj, kar španski filozof uh, opisuje kot uh, naša inteligenca nas vodi v pesimizem, ampak eh, pesimizem nas vodi iz težav. Torej, potrebujemo nekaj dobrovoljnosti in nekaj pogumna na poti v prihodnost. Uh, predvsem uh, Konvencija 48, iz leta 1948 povezavi z zadevo Rufar glede javnih naročil v Nemčiji in druge zadeve v okviru eh, svetovne. Eh, organizacije za delo, vse to moramo upoštevati. K temu lahko dodamo analizo gospoda Falbra in to bom pravzaprav vključil v predlog spremembe, ki ga bom uložil. Evropsko uh, sodišče uh, je posebej interpretiralo direktivo o napotitvi delavcev in reklo, da so osnovne svoboščine in pravice po vsej Evropi bile v nasprotju z eh, sporazumi ILO, Svetovne, organi Svetovne organizacije za delo, in da države članice vstopajo v. Uh, Ehm, te dogovore v nasprotju za konvencijo 94 ehm, ILO. Države članice so se posledično umaknile iz te konvencije, so se ji odrekle zaradi tega, ker so smatrale, da je ta nekompatibilna z določbami Lizbonske pogodbe. In sedaj moramo uh, v tej luči revidirati direktivo o napotitvi delavcev, pa tudi mnoge druge direktive v tem oziru. Predstavil bom, uložil bom uh, amadma z temi uh, elementi, ampak prosim, ne upoštevajte to kot uh, pesimizem, ampak kot voljo optimizma. In ne nazadnje, Evropski socialni forum. Evropska komisija se je za nekaj zauzela. Uh, Želela je pozvati države članice, da eh, podprejo in ratificirajo vse konvencije ILO. In naj spostavim, da je to obveznost in naj komisija ne pozabi, da je države pozvala k temu. Torej, države članice naj pozove še enkrat, da ratificirate konvencije, ker na ta način bodo dobile eh, moralno avtoriteto, s katero lahko delajo naprej, tako da Evropska unija ne le rešuje svoje notranje zadeve, ampak da predstavlja eh, zgled za ostale dele sveta, kako naj se to naredi. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj tudi sam izpostavim pomembne elemente besedila, ki ga je pripravil gospod Falber. Sprva gre za zaščito ali obrambo socialnega modela v Evropi. Tukaj imamo več um, elementov. Uh, ve, za milijone ljudi je to, ta model predstavljal nek, neko identiteto in omogočil Evropi, da se razvije zlasti za, v smislu zaposlenih. Sedaj pa se v globalnem uh, na globalnem trgu postavlja ta model pod vprašaj, zaradi tega, ker obstajajo um, podjetja, e, storitve, e, blago, ki predstavljajo konkurenčne modele, v katerih e, se zmanjšujejo pravice Eh, delavcev, kaj ti te ponavadi stanejo. Če se le zmanjšujejo stroški, potem se pogoji, ki jih eh, nekateri razumejo kot pomembne ali celo nekaj, kar se, čemer se identificirajo, eh, te elementi so pod napadom in imamo politično obveznost zagovarjati ta model. Kohezijska, eh, socialna kohezija je zgodovinsko za ta eh, del sveta bil, bile nek eh, element, ki je privlačil, ki je na v zadnjem najmanj stoletju omogočil ustrezen razvoj proizvodnega sektorja. Seveda je treba spoštovati pogodbe in sporazume, eh, kot to zahteva seveda, ker je zahteva za vse podpisnice, ampak to je koherentno treba izvajati tudi v vseh trgovinskih odnosih. Nemogoče je, da ima Evropska unija trgovske sporazume z eh, državami, ki so ali nedemokratične ali se tako um, oni se tako odločajo, da bodo uh, zanikale pravice tistih, ki delajo. Ravno tako je treba uh, vključiti zamisel recipročnosti oziroma vzajemnosti. Ne smemo samo govoriti o izvozu, ampak uh, si pri tem ne smemo. Um, onemogočiti možnost uvoza. Druga tema, ki se mi zdi zelo pomembna, pa je družbena odgovornost podjetij. Družbena odgovornost je inštrument, ki je na nek način dvoličen, namreč mnoga podjetja, zlasti multinacionalke, so uporabljale ta koncept kot eh, čisto propagando. Se upravičujem, mogoče sem uh, preveč direkten, ampak ne najdem boljšega izraza. Propaganda zaradi tega, ker so svoje delovanje opisovale kot, eh, da prinašajo razvojne modele, da spoštujejo okolje. In podobno, Bile so pa to, po, bila so podjetja, ki so naprimer bila odgovorna eh, za onesnaževanje eh, mori na severu Evrope, ker so uporabljale naprimer taka plovila. Torej, to družbeno odgovornost je treba očistiti čisto propagandističnega prizvoka, ki so ga pripravili pripeljale ta podjetja. Pripraviti je treba direktivo in zakonske obveznosti, kaj ti. Ne gre le za uničenje verodostojnosti in ugleda nekega podjetja. Obstajajo podjetja, ki po svetu uh, izrabljajo delo mladoletnikov, ko jih odkrijejo, pa um, se plačajo na, za to na ta način, da njihovih izdelkov več ne kupujejo. Ampak to samo po sebi ni dovolj. Paradoks je, da, lahko, da to lahko pripelje do uh, konkurenčnega kaznovanja tistih, ki se odgovorno uh, obnašajo. Uh, za razliko od tistih, ki družbeno odgovornost uporabljajo v čisto propagandistične namene. Torej, potrebujemo neko enotnost na trgu, tako da bodo inštrumenti družbene odgovornosti postali obveznost, ki bo pripeljala do uh, preglednosti poslovanja podjetij. Zaradi tega potrebujemo tako direktivo, kot tudi nacionalno zakonodajo. I gather um, the Commission is here now, so predstavniki komisije so zdaj, so zdaj z nami. Gospod Morales iz komisije. Thank you, chair. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Oprostite, da sem pozen. Pred kratkim so nas šele obvestili o spremembi dnevnega reda, o zamenjavi točk. Dovolite nekaj splošnih eh, komentarjev o zunanji razsežnosti eh, socialne politike. Tukaj eh, na to daje mednarodna skupnost velik povdarek in sicer v zadnjih letih krize. In zato je bistvenega pomena, da ta elan ohranimo tudi v časih krize ko se gospodarstvo boljša in kajti to je tudi v skladu s strategijo 2020. V tem kontekstu seveda zelo cenimo, da Evropski parlament povdarja zunanjo razsežnost socialne politike v okviru osnutka resolucije, o kateri danes razpravljamo. Naj začnem s tem, da si pogledamo mednarodno razpravo. In dejansko sedaj teče močna razprava v okviru G20. Sedaj je ta razprava prisotna tam, tudi mednarodna organizacija dela je prispevala k tej razpravi, kar je še okrepilo vlogo mednarodne organizacije dela v mednarodnem upravljanju. Hkrati pa je komisija v sodelovanju z državami članicami si prizadevala za sodelovanje z ILO, za to, da bi ustvarili mednarodni okvir za delo, standarde pri delu. In v tem kontekstu bi vas rad spomnil na to, da so vse države članice ratificirale a, konvencije, a, bistvene konvencije a, ILO na tem področju. Tu pa je še eno področje, ki je pomembno na mednarodni ravni, to je eh, družbena zašita oziroma družbena odgovornost in to bo tudi tema na konferenci junija. Komisija ni dejavna samo v mednarodni razpravi, prispevala je tudi tako, da je podpirala dialog za vsemi partnerji, s katerimi sodelujemo na področju socialnih zadev in komisija je tudi močno prispevala k podpori teh zadev na regionalni ravni. Naj vas spomnim na uspešno konferenco ministrov za delo in pa na okvir dejavnosti ki je bil sprožen v lanskem letu. Tudi mi bi radi podpirali trajnostni razvoj in pa dostojno delo in bi radi podpirali tudi družbeno odgovornost podjetij na drugih področjih politike, zlasti na področju trgovine. To ste povdarili tudi do sedaj v razpravi. Komisija bo letos predstavila predloge za politiko na tem področju, tudi eh, poteka metodologija o spremljanju učinkov in te teme bodo še naprej ostale pomembne eh, tekom pogajanj o prostotrgovinskih sporazumih. Pripravljamo tudi um, sporazum o proste trgovini s Korejo. V tem kontekstu bi rad omenil še komentarje, ki jih je podala komisija parlamentov pred, kratkom, pred kratkim in sicer, ko je bilo govora o resoluciji o človekovih pravicah in pa socialnih standardih o mednarodnih trgovinskih sporazumih. Naj sklenem tako, da povem, da komisija namerava pripraviti letos uh, delovni dokument, ki se osredotoča na zornanje razsežnosti a, socialne politike. In eh, tukaj bomo opravili pregled eh, tekočih dejavnosti, ki jih opravlja Evropska unija na tem področju in izdelali bomo torej, pregled vsega tega. To pa bo vključevalo tudi vse teme, o katerih razpravljate v zvezi s to resolucijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da bomo imeli pri tem poročilu še veliko razprave tudi o tem, ali je družbena odgovornost nekaj, kar je obvezno ali eh, prostovoljno. Nekateri smo glasovali za prostovoljnost v preteklosti in tako je tudi odbor naredil. Amandma je treba uložiti, rok je 16. februar, ampak. Eh, Gospod eh, Falber, če želite, lahko podate za ključne pripombe. Ja, bi htjel podjekovati za vlidna. Hvala lepa. Sprva naj se zahvalim za prijazne besede kolegic in kolegov. Mi viejo amigo. In la verdad es que soy pesimista, <laughs> porque los seis años que estoy aquí en el... Prav ima, eh, jaz sem pesimist. Eh, sem evropski poslanec že šest let in neprestano sem priča uh, temu, da rušimo naš evropski socialni model, na katerega smo sicer tako ponosni. Istočasno naj se uh, za. Hvalim kolegu Koferateju, predstavnico Evropske eh, fundacije za usposabljanje. Komisiji pa bi rekel, da če bi objavila to, kar je dosedaj bilo zaupno v eh, pogovoru eh, oziroma sporazumu o trgovini z Indijo, bi bilo dobro. Šlo je pravzaprav za. Eh, socialni dumping. Najlepše hvala, kolegice in kolege, in upam, da boste vložili čim manj amadmajev. Najlepše hvala, kot smo rekli, 16. Eh, februar je eh, rok, 13. Eh, aprila naj bi to um, sprejeli na odboru za zaposlovanje in junija naj bi bila razprava na plenarnem zasedanju. O petih imamo um, glasovanje, uh, naredimo odmor do 5 do 5, uh, ampak točno v 5 nadaljujemo z glasovanjem.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 Čez eno minuto bomo začeli z glasovanjem. Prosim, poskrbite, da imate pri roki glasovalne kartice. Right. Um... Dobro. Začeli bomo z glasovanjem. In sicer bomo šli po odstavkih. Prvi amandma, uh, šest, prvi odstavek 60 je med mak, kdo je za? against. Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejet. 28, 29, 30 umaknjeni, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 34 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 35 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani. Zavrnjen. 37 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 40 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 50 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromis B za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 51 brezpredmeten, 52, 53, 54 umaknjeni, 58 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis C za, proti, zdržani, sprejet. To pa pomeni 56 brezpredmeten, 57, 58 in 59 umaknjeni, 64 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejet. 65-66 umaknjena, 67-68-69 eh, umaknjeni, 70-71 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. 71. amadma, predlog spremembe, preverjamo elektronsko, izvolite. Konec glasovanja. 14 za, 27 proti, zavrnjeno. 74 za proti, zdržani, zavrnjen. 75 umaknjen, 76 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis E za, proti, zdržani, sprejet. 77 umaknjen in gremo naprej, 80 umaknjen, 43 brezpredmeten in ko 4 le zadnji del kot dodate kompromisu E. M ko 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ikon 2, sprejet brez glasovanja, enako ikon 9, ikon 10, enako, sprejet brez glasovanja, 82 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 83 za, proti, vzdržani. Vzdržani, zavrnjen. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejet. In sedaj gremo naprej za 95 za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnjen. 97 za, uh, eh, začkteva črtanje, za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 99 za, proti, držani, zavrnjen. Kompromis G za, proti, držani, sprejet. In naprej preskočimo do predloga spremembe številke 108, ne 104, se pravi čujem, 104. Ni bil umaknjen, torej glasujemo o njemu. 104 za. To je za 104 proti, držani, zavrnjen. In potem na 108, se upravičujem, napaka 106, ja, o 106 imamo dva, oglasujemo za, proti, zdržani, zavrnjen. 108 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis H za, proti, zdržani, zavrnjen. Kaj pa 107, gospod predsednica? Jo, jo, se upravičujem. 107, prav imate, zahtevajo, zahteva črtanje. A ne, ravno kar so ga umaknili. Hvala, da ste opazili. Torej, slišali smo, da je umaknjen. 108 amadma ali predlog spremembe glasujemo. O tem smo že glasovali. Kompromis H za, proti, zdržani sprejet. Gremo na 125. amadma za. Ne, se upravičujem. Ja, 125. amadma za. Proti. Držani. Zavrnjen. Kompromis I. Za proti, držani, sprejet. 126 umaknjen, 127 brezpredmeten, 128, 130, 119, vse do 124, 129. 129 je za, proti, držani, zavrnjen. 131 za, proti, zdržani, zavrnjen. 134 za, proti. Preverjamo elektronsko 134 na hitro, čeprav se mi je zdelo precej jasno. Izvolite, glasujte pri 134. amadmaju. Konec glasovanja. 17 za, 28 proti zavrnjen. 135 za, proti, držani, zavrnjen. 136 umaknjen, 138 za, proti, zdržani, sprejet. Odbor FEM 11 za, proti, zdržani, zavrnjen. FAM 15 ustni eh, mandma poročevalke. Prosila sem za glasovanje del, po delih. Prvi del je za, drugi del proti. Moj predlog. Uh, torej preverjamo zdaj ta ustni mandma. Prvi del je do celotni odstavek, potem pa sem želela črtati besede. Right. Kaj ti to je narobe v nizozemščini? To je ustni amadma. Hotela sem, da se glasuje o prvem delu posebej, v drugem delu pa da se črta. In to nimam pa angliškega besedila pred sabo, se upravičujem. Če želite glasovanje po delih, vendar to ni ustni amadma. Torej prvi del, kdo je za, kdo je proti, sprejet. Drug, kdo je za drugi del, proti vzdržani, zavrnjen. 139 je bil umaknjen, kompromis J. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. In potem 149 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjen bom preverila elektronsko, zdi se mi, da je eh, zavrnjen, ampak preverimo elektronsko. 150. predlog sprememb. Izvolite. En poslanec je preveč. A lahko prosim to poskusite urediti še vedno je eden iz skupine EPP preveč. Dobro, v redu je sedaj. Konec glasovanja. 14 za 28 proti, ali prosim, se 28 proti zavrnjen. 151 je umaknjen, 152 za proti, držani zavrnjen. 154 za proti, držani zavrnjen. Kompromis K za, proti, držani, sprejet. In potem pojdemo naprej do vse to naprej postane brezpredmetno ali pa je umaknjeno in pridemo na 164. Za, proti, vzdržani, Zavrnjen. 165 zahteva črtanje za, proti, vzdržani, zavrnjen. 166 je umaknjen, 169 je brezpredmeten, ne, uprostite, glasovali bomo o 169. amandmaju. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. 101. 168 za, proti, zdržani, zavrnjen. 170 za. Proti, zdržani, zavrnjen. 171 za, proti, se kdo zdrži, zavrnjen. 174 za, proti, zdržani vzdržani, zavrnjen. 175 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis L za, proti, vzdržani, sprejet. Umaknjen, umaknjen, umaknjen naslednji do kompromisa M. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Sprejet. Ekon 5. No, mi smo tega ravno kar sprejeli. Očitno moramo glasovati o Ekonu 5. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Imko 2, zadnji del, o tem glasujemo za, proti, vzdržani, sprejet. 186 je umaknjen. 187 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis N, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. 189 za, proti, zdržani, zavrnjen. 190 je bil umaknjen glasovanje pri delih pri 191. amadmaju. Sprva glasujemo o prvem delu, kdo je za, proti, kdo je proti, zdržani, zavrnjen. Drugi del 191. kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 192 je za, proti, To bom preverila elektronsko. 192. glasujte zdaj. Uh, how did you vote? Kako ste glasovali? Okay. The vote is closed. Konec glasovanja. 26 za, 17 proti, sprejeto. 1,94 za, proti, zdržani, zavrnjen. 195 zahteva črtanje, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 197, 180 umaknjena, kompromis A, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. In potem naprej preskočimo na 206, ki je očitno vključen v kompromis, ni pa bil um, umaknjen, torej predvidevam, da je brezpredmeten. Sedaj gremo na 207, ki je bil ravno kar umaknjen. Najlepše hvala. Kompromis ni. Ravno kar smo dobili informacijo, da je amadma 207 bil umaknjen za strani tistega, ki ga je uložil. 207, potem pa kompromis pa, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 211 in 217, ki sta enaka, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 212 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 213 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 214 za, proti, zdržani, zavrnjen. 215 za, proti, zdržani, zavrnjen. 200 16 umaknjen, 218 za, proti, zdržani, zavrnen. 219 za, proti, zdržani. Prosim, preverimo elektronsko. Glasujemo o medmaju 219. Vote is closed na konec glasovanja 27 za, 20 proti, torej je bil sprejet. 220 e, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 221 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 222 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 223 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 224 je bil umaknjen, 225, o tem moramo glasovati. Izvolite, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjen. 226 za, proti, zdržani, zavrnjen. 227 za, proti, zdržani, zavrnjen. 228 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen. 229 za, proti, zdržani, zavrnjen. 230 za, proti, zdržani, zavrnjen. 232 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis Q za, proti, zdržani, sprejet. In sedaj gremo na 200. 38 je umaknjen. 239 je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 242 za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjena, pa bom še enkrat preverila. 242. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 24 za 23 proti, torej smo ga sprejeli. 243 za, proti, zdržani, zavrnjen. 244 za, proti vzdržani, zavrnjen. 245 umaknjen, 246 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 247 umaknjen, 248 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis R za, proti, vzdržani, sprejet. 261 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 262, kdo je za, kdo je proti, kdo se vzdrži, zavrnjen. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 264 za, proti, vzdrževani, zavrnjen. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 266 je začrtanje, kdo je za, proti, zavrnjeni. Kompromis s, za, proti, vzdržani, sprejet. In potem preskočimo naprej dol po seznamu, kjer so stvari umaknjene ali brezpredmetne. Gremo na 285, tudi ta je umaknjen, torej kompromis T. Kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Je umaknjeno 291, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 292 za, proti, zdržani, zavrnjeno kompromis U za proti držani se sprejeto. Na amadma 300 gremo, kdo je za, proti, amadma številka 300. Ja, kdo je za? Torej še enkrat 300 za, proti, zdržani, zavrnjen. 301 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis v za, proti, zdržani, sprejeto. In potem preskočimo dol po seznamu do 310 za, proti, zdržani. Zdržani. Zavrnjen. 311 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 312 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 313 za. Proti. Mislim, da mi je kar jasno. Zavrnjen. 315 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 313 za. 316 je umaknjen. Dobro. Preverili bomo 315. Torej glasujte elektronsko 315. amandma. Izvolite. Konec glasovanja. 19 za 28 proti, torej smo ga zavrnili. 316 umaknjen, 317 za proti, držani zavrnjen. 318 usni amadma, črtamo besedo ekofen in zamenjamo z besedami, ki so na seznamu, kdo je za proti. Tudi pri 318 bomo preverili elektronsko. Glasujte zdaj. Konec glasovanja. 23 za, 24 proti, zavrnjen. 319 za, proti, zdržani, zavrnjen. 320 za, proti, zdržani, zavrnjen. Ikon je bil sprejet brez glasovanja 26, 28, 30, 44 in 40. Uh, eh, gospa uh, eh, Omanrojten. Hvala, gospa predsedujoča, zaradi koherentnosti samega poročila. In mislim, da eh, tukaj moramo glasovati v nekem drugem vrstnem redu. Prosim, posvetovala se bom. Očitno je to sprejemljivo, ni problema. To lahko pozneje uredimo glede vrstnega reda. Torej, 3, 2, 1, 321 za, proti, zdržani, zavrnjen. 323 za, proti, zdržani, zavrnjen. Kompromis dvojni v za proti, vzdržani, sprejet. In gremo naprej na 328, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 330 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 331 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 332 za, proti, držani, zavrnjen. 333 za, proti, držani, zavrnjen. 334 za, proti, držani, zavrnjen. 336 za, proti, zdržani, zavrnjen. 337 za, proti, zdržani, zavrnjen. 339 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 339 umaknjen, 340 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 341 do je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Lahko, če se strinjate, od 342 do 350 lahko glasujemo skupaj če temu ne nasprtujete, ne, potem pa gremo, kot smo začeli. 342 smo, eh, smo zavrnili, 342 za, proti, držani, zavrnjen. 343 za, umaknjen, 344 za, proti, držani, zavrnjen. 345 za, proti, držani, zavrnjen zavrnjen. 346 za, proti, držani, zavrnjen. 347 za, proti, držani, zavrnjen. 348 za, oziroma omaknjen, 349, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 350, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 352 za, proti, Vzdržani, zavrnjen. 354, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis X, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 351. Torej 351, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 353, kdo je za? Proti?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 Vzdržani, zavrnjeno. 362 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis Y. To je za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Mislim.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 Zavrnjeno. 370 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 371 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 372 za, proti, zavr, eh, vzdržani. Zavrnjeno. 375, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis z, kdo je za proti, vzdržani, sprejeta. Gremo k kompromisu dvojni A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 390, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 391, 392, uh, z, skupaj se 394, 96 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Naslednji je umaknen. 397, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis BB, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem eh, umik, umik, umik. 402. Glasujemo o 402. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Kompromis CC. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nadaljujemo sa 411. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 412. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Vzdržani? Zavrnjeno. 413, kdo je za? Skupaj sa 414, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Kompromis DD, kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. Oprostite, se opravičujem, sprejeto. Nekoliko sem že zmedena. Kompromis DD je sprejet. 415 omaknen, sedaj pa ikon 24. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Preverjamo elektronsko in ko 24. Glasujemo. Konec glasovanja o imku 24. Konec glasovanja. 31 za, 16 proti, sprejeto. 416, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 417, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ikon 34, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 418. Eh, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. Kompromis IE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Potem pa nadaljujemo za 423. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrneno. 424, kdo je za, proti. To bomo preverili. 424, glasujemo. Ah, zelo jasno je. Torej, glasujemo 424. glasujemo o predlogu spremembe 424, ki a, eh, želi brisanje 424. Konec glasovanja. 44 za, 3 proti. Sprejeto. 425, 426 umaknjena, 427 uh, eh, je brezpredmeten, 428 kdo je za, proti, vzdržani. Zavrneno 429, kdo je za? Proti. Preverjamo elektronsko 429. Glasujemo. En član eh, Evropske ljudske stranke preveč. Prosim, da to rešite. Dobro, konec glasovanja. 18 za, 28 proti, zavrnjeno. Nadaljujemo z ikon 35, 49 sprejeto brez glasovanja. Ekon 45, o tem glasujemo. Torej, Ekon 45, kdo je za? Proti? Zdržanje, zavrnjeno. Ekon 47 sprejeto brez glasovanja, Ekon 48 ustni predlog spremembe poročevalca. Ekon 24. Torej, Ekon 24. Kdo je za? Torej, želela sem samo preveriti. Ekon 45 eh, je bil zavrnen. Da, res je, sedaj nadaljujemo za Ekon 24 za ustnim predlogom spremem poročevalca. Torej, kdo je za Ekon 24? Proti? Ozdržani sprejeto. Tukaj imamo dva identična. Kdo je za, kdo je proti? Ozdržani sprejeto zavrnjeno, 431 zavrnjen. Potem je uh, naslednji umaknen, kompromis FF, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o delu 439, glasujemo o srednjem delu, ki ga najdete na svojih dokumentih. Torej glasujemo samo o srednjem delu. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrneno. 440 želi brisanje. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Zavrneno. Kompromis GG. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeto. 443. Ne. Torej 443, kdo je za? Oziroma ne, 442. Če se ne motim, smo uh, imeli tukaj kompromis. A ne, se imate prav, zmotila sem se. Torej 442 je bil postal nepredmeten, ker je bil prejšnji sprejet. Sedaj prehajamo k 443, o katerem glasujemo. Kdo je za 443? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis HH. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo z 445.1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 452. Kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. 453, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis. II, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ekon. 55, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. Ekon. 55. 56. Glasujemo v zadnjem delu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 458. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 459. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 160, 61, umaknjeno. 462. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 463, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa vodne navedbe. A. Amandma 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 je kompatibilen sa 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Isto velja za 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 9, omaknjen, uma, 10, eh, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 11, kompatibilen, kdo je za, proti, zavrnen, 12, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 je bil umaknen. 14, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 15, kdo je za? Proti? To bomo elektronsko preverili. Glasujemo o 15. Mislim, da je to sprejeto, ampak nisem prepričana. Konec glasovanja. 26 za, 18 proti, 1 vzdržan glas sprejeto. 16, kdo je za, proti. To bi rada preverila, prosim. Glasujemo o 16. Konec glasovanja. 8, 29 za, 18 proti. Sprejeto. 17, kdo je za? Proti. Vzdržani, zavarneno. 18, kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 19, omaknen. 20, kdo je za? Proti. Preverjamo 20, glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 21 proti. Sprejeto. 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 22. Prvi del. Prvi del dovoljen, drugi del ne. Glasujemo o prvem delu. Za, proti. To bomo preverili. Torej, preverjamo 22. Glasujemo o 22. Mislim, da je zavrnjeno, ampak nisem pripričana. Konec glasovanja. 17 za, 27 proti, 3 ozdržani. Zavrnjeno. 23, 24, 25 omaknjeni. Torej, uh, odbor za ženske A. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjeno. FEM C. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejeto. FMD, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Fem E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Fem H, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. Fem I, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Fem J, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto FEMK, ki ga pokriva FEMF, ampak vendarle glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. FEML, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnen. FEMM, ki ga pokriva A, to je že pokrival fem h in k. Ja, to sem razumela, da je to pokrival fem a, ampak obvestili so me, da moramo vendarle o tem glasovati, čeprav je že pokrit, sicer to nima smisla. Glasujemo vendarle o tem. Ne, ne želim podvajanja. Gospod Starks, ali želite, da to pojasnimo? Mislim, da moramo o tem glasovati. Ampak, če vam k. Fam A je bil zavrnjen. Ja, ampak to pokriva ta tudi H in F in F je bil sprejet. Fem F je bil sprejet, Ja, ampak pokriva ga, to bi ga pokrivalo samo, če bi bil FA sprejet. Glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. FAMO, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Uh, številka ena. Povodne navede torej je zavrnjeno, 2 in 300 omaknjeni, 4 ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. FAM odbor, uvodna navedba 1, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. FAM, uvodna navedba 2, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 118 ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku resoluciji kot o celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. Nekdo manjka. Konec glasovanja. Aha, končno glasovali ste vsi. Konec glasovanja.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 za uh, sodelovanje. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v Senci in pa vsem uh, kolegicam in kolegom. Zlasti se zahvaljujem poročevalcem v Senci, Frederik, Majan. Lepa hvala. Uh, hvala lepa in nadaljujemo s mnenjem o trenutnem stanju prihodne sinergije ISRR in drugih trenutnih skladov za večjo učinkovitost. Kdo je za? proti. Oprostite, ne vem, kako poteka glasovanje, ali lahko prosim zapustite v dvorano tisti, ki želite, koliko, koliko se le da hitro, zato da bomo lahko glasovali o poročilu koferatija. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Dva, za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma tri, kdo je za, proti, vzdržani. Vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Kompromis. A, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amandma uh, eh, 9. Kdo je za? Proti. Ali lahko to elektronsko preverimo? Torej, predlog spremembe 9. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Kompromis B. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. 12. Kdo je za? Proti. To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. 27 za, 17 proti, eno zdržan, sprejeto. Kompromis C. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 15. Kdo je za? ali ima kdo kaj proti am, u, u, ustnemu amandmaju 15, ni ugovorov. Gospod Saferati. Skuzi, predsedente, ko... Upravičujem se, tako kot v prejšnjem primeru, je, gre za ustni amadma in potrditev tega spreminja tudi nadaljno uh, eh, amadma, ker smo glasovali za 15. amadma, to torej velja. Pojasnilo je potrebno so strani enega od vas v zvezi z ustnim predlogom sprememb. Bodi si eh, to so strani gospoda Koferatja ali pa so strani predlagatelja. Ali lahko poveste, zakaj bo pomenil, eh, pomenil, pomenil ta eh, ustni predlog spremembe? Da to pomeni eh, spremeniti besedico politike v politiko, policies v policy in potem še zadnjih nekaj besed od and emphasis on all competitive behavior. Koferati. Gospod Koferati. Je cena, da kolje. Uh, nimam nič proti sprijetju madmaja. Ga sprejemam. Glasujemo torej o 15. amandmaju s tem ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani, sprejeto. E, za, proti, vzdržani, sprejeto. 21 s ustnim amandmajem s strani poračevalca. 21 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis E. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 26 za, proti, vzdržani. Mislim, da je bolje, da preverimo glede 26. Glasujemo. Glasujemo v zvezi s 26. amandmajem. enega preveč imamo, enega poslanca preveč, prosim. Konec glasovanja o 26. amandmajem. 26 za, 15 proti, 3 je vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto, mislim. 28 za, 28. amandma. Za, prosim. Gre za 28. predlog spremembe. Umikam, gospa predsednica. Umikam. Umimam predlog spremembe 28. Zdi se, da imamo ustni predlog spremembe v zvezi z F. Kompromisom F besedo dajem gospodu Koferatiju, če želi pojasniti ta ustni predlog sprememb. Gospod Koferati. la modifica rispetto al testo. Sprememba glede na osnovno besedilo se tiče končnega dela, kjer se postavlja predpostavka povečanje strukturnih skladov za zaposlovanje, se pravi Evropskega sklada socialnega Eh, vendar pa je sprememba samo v besedah, če bo to potrebno, glede na osnovno besedilo. Kdo temu ogovarja? Ne. Torej bomo glasovali sedaj v tem kompromisu, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto 34 za, proti bomo preverili 34. Glasujemo. Konec glasovanja. 25 za, 20 proti, sprejeto. 35. Najprej še kompromis G. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti. Bomo preverili 39, glasujemo. Mislim, da je sprejeto, vendar ni posem gotovo. Konec glasovanja. 28 za, 17 proti, sprejeto. 40 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto. 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj glasujemo elektronsko, glasujemo o osnutku mnenja. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, nihče proti, nobenih vzdržanih glasov. Čestitamo gospodu Koferatiju. Um, uh, uh, Sedaj pa več glasovanj se strani predlogu sprememb gospoda Örja, razrešnica, ki se nanaša na splošni proračun EU za leto 2009, oddelek 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nasle, sledi, eh, gre za istega poročevalca, predlog spremembe Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Uh, uh, Elektronsko glasovanje o tem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, nihče proti, en vzdržan glas. Potem razrešnica 2009, Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja, en predlog spremembe, kdo je za, proti, bom preverila prvi predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. 31 za, 15 proti. Sprejeto. Elektronsko preverjamo osnutek mnenja v celoti. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, nihče proti. Gremo na razrešnico 2009 Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. En predlog spremembe za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Elektronsko preverjamo osnutek mnenja, glasujemo. Konec glasovanja. 45 za, en proti. Nobenih vzdržanih. Gremo naprej. Razrešnica 2009, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu. Dva predloga sprememb, ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasovanje o mnenju. Konec glasovanja. 45 za, nihče je proti in obenih vzdržanih čestitamo poročevalcu. Smo pri koncu glasovanja. Naslednji sestanek bo v Strasburgu 14. februarja ob 19. uri. 14. februarja ob 19. uri je naslednji sestanek v Strasburgu. Hvala lepa.